tudi gospa forwarden ima vprašanje za vas ampak ni vam treba odgovoriti preden vam ga zastavi naj vas spomnim da je bilo vaše geslo take back control prevzemite vajeti in ne vem kaj je zdaj narobe v parlamentu v moji državi so ljudje suvereni, ne vem, če to velja za ta parlament, ampak v moji državi ljudje odločajo o zakonih in eh, v, lahko rečem, da je stranka Brexit kar nova, glede na to, da obstaja od leta 2016. Gospa Giori, na vrsti ste za minuto in pol.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 stabilnost te regije in vprašanje je, kako bo to vplivalo na našo varnost in stabilnost, ker teh eh, pogajanj nismo začeli. Kaj to pomeni geopolitično, kaj se je zgodilo? Ne smemo pozabiti na naše interese. Ta dve države so naše prijatelji, upoštevati moramo njihove napore in držati svojo besedo moramo jim jasno uh, povedati, kaj želimo, po drugi strani pa se cilj stalno spreminja oziroma premika. Tudi druge sogovornike imamo dolgoročno, uh, ki bodo uh, eh, na mesto nas začeli z njimi pogovarjati, na mesto Evropske unije. Uh, nismo vsi za to, to je vidik, ki ga ne smemo pozabiti. Nenavadno je, da se v Evropski uniji meri evropski duh. Ko pa se zgodi nekaj v neki državi, ki je od nas daleč in nima točno istih um, interesov, potem se od tega oddaljimo. Um, moramo uh, upoštevati tudi druge komentarje. Thank you, madam. For one minute now, Madam Fritzon. Herr talman! Under förra veckan så godkände det europeiska... Hvala lepa. Prejšnji teden je Evropski svet govoril o politični eh, deklaraciji, o ponovnem pregledu sporazuma o odstopu in mislim, da smo storili vse, da bi se zagotovilo doseganje sporazuma in da bi se izognili rešitvi, ki bi bila brez dogovora. Mislim, da so vsi, ki so se ukvarjali s tem, upravili odlično svoje delo in menim, da je možno eh, doseči enotnost na naši strani in da bo tudi ta parlament eh, sprejel uh, odločitev Združenega kraljestva o odhodu iz Evropske unije, čeprav nas ta odločitev ne veseli. In uh, moramo pomisliti tudi na vse tiste, ki se borimo za novi referendum. To je tudi nova odgovornost vseh, ki tako razmišljajo v Združenem kraljestvu. Tudi Boris Johnson mora izkazati dovolj spoštovanja za svoj lastni parlament, ki mora najti izhod iz te situacije. Hvala lepa, gospa Fricon. Hvala evropskim prijateljem za uh, vso podporo, ampak imamo opravka v bistvu s tempirano bombo in potem se čez nekaj eh, Let lahko zgodi, da se bomo zavedali, kakšne posledice ima izstop brez dogovora. Lahko vidimo, kakšne posledice to imelo na obdavčitve, uh, in videli bomo, kaj se bo dogajalo naprej. Morda bi bilo treba vse skupaj oblikovati v obliki politične deklaracije. Preveč je odklonov in mislim, da ne bi mogli realistično trditi, da se lahko vsi dogovori in prilagoditve rešijo v enem leto. In potem imamo še predsednika vlade, ki ni pripravljen pospraviti vseh nepravilnosti, temveč eh, kar poprej govori o resnih problemih, tudi o tem, kakšno bo stanje evropskih državljanov v Združenem kraljestvu. Tudi gospod Tusk je rekel nekaj zelo pomembnega na samem začetku svojega izvajanja. Treba je pustiti ljudstvu, da glasuje in se odloči. Eno minuto ima na voljo gospa Philips. Hvala lepa. V soboto sem z milijoni drugih hodila po Londonu in zahtevala ljudsko glasovanje. Mislim, da ne moremo podleči gnilemu dogovoru, ki ga je dosegla angliška vlada in bo povzročila veliko težav milijonom naših ljudi, prizadela bo veliko življenj tudi z okoljevarstvenimi ukrepi, ki ne bodo ustrezni in vse to bo prizadelo številne konce Združenega kraljestva. Tudi ženske bodo prve utrpele škodo, tudi ljudje ki niso bele rase in vsi tisti, ki so tudi sicer na obrobju. Zato potrebujemo novo ljudsko glasovanje. Ljudje se morajo dokončno odločiti, ali se bodo odločali med to pogodbo ali med tem, da ostanemo v Evropski uniji. Mislim, da kljub vsemu, kar se dogaja v Westminsteru, tukaj v Strasburu, lahko rečem, ne bom dvignila rok nad stanjem naših delavcev, nad stanjem našega okolja. Ne bom se odpovedala možnosti, da Velika Britanija ostane v Evropski uniji. Hvala za pozornost. Mislim, da imamo dva modra kartona. Štiri prav gotovo ne. Dva lahko sprejmem. Sprejemate modri karton? Ni nujno, da morate sprejeti. Sami se odločite. Jih sprejmate? Da. Mr. Habib. Ja. Gospod Habib. Najlepša hvala. Gospod Philips opisuje znižanje standardov, ki se bodo zgodili, če bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Ali res nima nikakršne vere vase, samo zaupanja, niti razumevanja za eh, velike britanske vrednote, ki so znane po vsem svetu in vsa ta zgodovinska prizadevanja za izboljšanje človeštva in prihodnosti celega sveta. Lahko slišimo odgovor, prosim? Gospa predsedujoča ne razumem, zakaj tisti ljudje tam tako trepetajo v strahu pred demokracijo. Zakaj ne morejo ljudem prepustiti, da se sami odločijo in glasujo? Gre za prihodnost celotne celine, ne samo za posameznike. Hvala. No, naslednje vprašanje bo zastavil gospod Forman samo dva kartona bom sprejela. No, vprašajte, zmenite se z gospod. Se upravičujem, gospod Forman, ne moramo sprejeti vašega vprašanja. Pa saj ste ga že sprejeli. Sem, ampak pozabila sem vprašati govornico, ali je pripravljena to sprejeti, no ona je rekla, da ne. Torej, gremo naprej. Naslednji govornik na mojem seznamu je, mislim, da gospod Kampomenozi. Hvala, gospod predsedujoča. Nekdo je rekel, da je to razprava, ki smo ji že bili priča. Res je. Dve leti smo izgubili, da bi končno izvedli, izvedli Brexit. E, ni samo to kriv, da Britancev, ampak tudi tistih v Bruslju, ki so imeli vse to za šalo in so mislili, da Britanci ne mislijo resno. V bistvu pa je resnica popolnoma nasprotna. Končno imamo sedaj na mizi sporazum, vprašanje je, če bo sprejemljiv ali ne, vprašanje, kaj bo prinesel. Ampak ta Evropska unija, ki eh, upošteva, kaj se dogaja po celem svetu, eh, če smo iskreni, nismo protagonisti. Mednarodne krize uporabljamo za to, da uveljavljamo svoje interese. Naprimer, vprašanje Škotske je uporabila, da destabilizira Združeno kraljestvo in po drugi strani popolnoma ne upošteva katalonsko vprašanje. Videli bomo, kako se bo to razvijalo v naslednjih letih. Hvala. For one minute, Mr. Lundgren. Gospod Lunger, minuto imate na voljo. Najlepša hvala. Stanje v Turčiji je popolnoma nespremljivo. Ta država je vedno bolj avtoritarna, vedno manj demokratična in Evropska unija bi morala prekiniti vso gospodarsko pomoč tej državi in vsakršne možne dogovore o možnosti prihodnega članstva v Evropski uniji tu moramo biti posebno jasni. Turčiji moramo povedati, da se je sama diskvalificirala in onemogočila prihodne razgovore. Potem pa, eh, glede proračuna, eh, ko bo eh, Združeno kraljestvo odšlo iz Evropske unije, bo proračun seveda manjši. Moja država. Švedska bi morala torej prispevati še dodatnih 50 milijard v Evropsko unijo. Doslej smo bili vedno med največjimi prispevniki in ne bomo dali niti centa več za to, kar se zdaj dogaja in ne vem, zakaj bi prispevali k nadgradni imperija. Hvala, gospod Karci. No, meja na Irskem je že pretrda tako ali tako in eh, to je povzročilo že številne spore v preteklosti. Sporazum velikega petka je bil res velik napredek in je bil tudi posledica članstva v Evropski uniji. S tem je bilo izbrisano kar nekaj škode, ki se je odvijala v preteklih desetletjih. In zato se bojim, da bo to imelo resno posledice za gospodarstvo na Irskem in da je to zelo povezano z vprašanjem, uh, irske meje. Mi smo podpirali to rešitev zaradi tega, ker ni bilo boljše, ampak nočemo imeti takih rešitev, ki omogočajo samo rešitev, ki je pogodu le enim in ki prizadeva številne druge, številne polje delce. In popolnoma neumno je na napačen način tolmačiti sporazum velikega petka in mislim, da lahko Evropska unija sicer pomaga tudi v prizadevanju, da bi imeli enotno Irsko in mislim, da bi se lahko bolje pripravili na prihodnjo veliko razpravo o ustavi, ki nas v vsakem primeru čaka. Gospod Nikola Alvanos, gospa predsedujoča. Eh, nevarno je za ljudi, če se svet eh, odloča tako, kot se je. Če govorimo o tem, kaj vse se dogaja, ko gre za nenehno tekmo med Rusijo in Ameriko, ki si prizadevata usiljevati svojo voljo na bližnjem vzhodu, ko kar naprej pogrevamo neke sankcije, eh, Vidimo, da se v praksi to ne obrestuje. Vidimo, da v Siriji počnejo, kar hočejo. E, in pri tem pogledamo še, kako smo se obnašali do Severne Makedonije in Albanije. Kaj to pomeni? To pomeni, da si želi buržuazija v Franciji nekaj več časa in sicer zato, da poskrbi za lastne interese. Nikoli se ne vprašamo, kako to prizadane te države. Stališče tisti, ki odločajo na višji ravni, je marsikdaj nevarno za navadne ljudi. Gospod González Pons, minuto in pol. Hvala lepa. Spoštovani, eh, spoštovana predsednika, preživeli smo vsaj eh, nekaj eh, hudih kriz. Krizo, begunsko krizo, invazijo Rusije v Ukrajino, krizja, kriza lažnih novic, potem podnebni vrh v Parizu, poraz populizma, kriza pravne države, na katerih državah. Um, Evropske unije, demogra demografska kriza oziroma trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, potem Brexit. To je najslabša odločitev nacionalnih populistov, kajti nihče ni tako izgubljen kot tisti, ki ne ve, kam gre. Potem imamo tudi separatizem v Španiji, to se torej dogaja tudi v moji državi. Skratka, Jean-Claude, to je bilo pet zelo težkih let, ampak 27. je sedaj bolj združena in bolj močna. Evropska unija je še še vedno najboljši politični izum v zgodovini človeštva. Hvala, Jean-Claude, tebi in pa tvoji komisiji. Vidim Migela, vidim Mišela, vidim Johannesa. Uh, vem, da so časi težki, ampak mislim, da imamo v vaši komisiji dober zgled tega, kako delati z veliko odgovornostjo, predanostjo in ljubeznijo za evropski projekt. Uh, Jean-Claude dosegel si, da se južnjak, kot sem jaz, sedaj politično gledano počuti um, tudi bolj kot Luksemburžan. Hvala, gospod Korvet. Ali lahko prosim utihnete? Vsaj spoštljivi bodite do govornikov. A, gospod Korvet, izvolite. Prosim, ostali prisluhnite govorniku. Britanska vlada poskuša na silo poriniti dogovor eh, in hoče imeti v parlamentu tri razprave v treh dneh, in vendarle gre tukaj za predlog zakona, ki nikoli ni bil eh, še objavljen, nihče ga ni mogel preučiti. In, eh, Upam, da bomo imeli vse pravilno objavo. Nobene gotovosti ni, da bo ta dogovor deloval, da bo tudi potrjen v sedanji obliki. Eh, ne vemo, koliko bo predlogov sprememb v tako kratkem času. Nekateri bi radi imeli mehkejši brexit, ker tole je zagotovo trdi brexit, izhod iz Evropske unije zunaj Evropskega enotnega trga, zunaj carinske unije. To je slaba rešitev za Združeno kraljestvo, slabo je tudi za Evropsko unijo. Vendar ne moremo reči, Eh, kaj bi bilo najbolje. Ampak v vsakem primeru bi se moralo ljudstvo izreči o vsakem novem predlogu. In to so nam tudi obljubljali pred tremi leti in pol tisti, ki so vodili kampanjo za Brexit. To ni tisto, kar so mi takrat obljubljali, to ni tisto, za kar sem glasoval, zato hočem imeti pravico, da glasujem ponovno. To je to, kar pravijo naši so državljani. To pravijo tudi raziskave javnega mnenja, to si tudi zaslužijo državljani Združenega kraljestva in s tem lahko le dosežemo pravo rešitev za našo domovino. Hvala. Uh, Gospod Korbet, dva modra kartona sta tukaj, samo enega lahko sprejmem, ker imamo 20 ljudi prijavljenih na nadaljno razpravo. Upam, da sem pravilno izgovorila vaše ime, gospod Dublin. Da, hvala. Gospoda Korbeta bi rad vprašal, kaj bi rekel, če bi pet eh, milijonov uh, laboristov uh, glasovalo za izhod iz Evropske unije, to je vendar 60 odstotkov vseh laboristov, kako bi potem eh, lahko zagovarjali njihovo odločitev in tu govorili to, kar ste rekli, lahko se, vas je sram za laboristično stranko. Odgovor. Večina laboristov je v času referenduma glasovala za izhod, vendar so sedaj vsi videli, kakšen je ta izstop v praksi. In uh, Turici so v, takrat uspeli doseči, da bodo delavci utrpeli izgube, da bo manj delovnih mest, da bodo plače niže. In laboristična stranka je zato sedaj odločila o tem, da se je treba javno odločiti o kakršnem koli predlogu za izstop iz Evropske unije. Hvala. Gospod Keleher, minuto imate na voljo. Eh, hvala, da povem, da sprejemam, da je bilo sprejeto z Uženem kraljestvu pred leti, da boste zapustili Evropsko unijo, vendar je potem treba priznati, da je izstop brez dogovora nekaj, kar bo po, imelo hude posledice, ne le za Združeno kraljestvo, temveč tudi za Irsko, in da se o teh podrobnostih ni odločalo na referendumu, in da so tu številna ključna odprta vprašanja, in da je potrebna resna razprava med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Vendar mora biti jasno, da ni Evropska unija tista, ki odlaša s tem, da bi Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo ravno parlament Združenega kraljestva je tisti, ki odlaša z dokončnim odgovorom. Treba je skleniti tak sporazum, ki bo možen, da bo povzročena čim manjša škoda za Irsko. Zato moramo zagotoviti ustrezen demokratični nadzor preko parlamenta v Združenem kraljestvu in tudi tukaj v Evropskem parlamentu. In končno naj povem, da ne smemo zmanjševati pravic naših državljanov iz Norske, eh, Irske in tistih ljudi iz Evropske unije, ki so se preselili v Severno Irsko. Ne moremo imeti tako škodljivega sporočila iz otoka Irske. Gospa Kelehar, hvala lepa. V Združenem kraljestvu poslušamo zelo raznolike izjave in to slišimo tudi tukaj v naših vrstah. Pravijo, da je Evropska unija naveličana Združenega kraljestva, ampak bodimo si na jasne. Tole je še vedno parlament tudi britanskih državljanov. Evropska unija ni naveličana britanskih državljanov, niti Združenega kraljestva. Evropska unija se je potrudila za zelo težavne in nepristranske razgovore in pogajanja v iskanju skupne rešitve. Vendar tisto, če smo naveličani in od česa smo utrujeni, je to, da imamo eh, predsednike vlad, ki uporabljajo nejasno izražanje, nezanesljive dogovore, ne razumemo, kako lahko delujejo tako, da sploh ne spravijo skozi eh, parlament, skozi nižji dom parlamenta nobenega od svojih predlogov dogovora. Potrebujemo nekoga, ki bo našel pravo rešitev. Hvala. Gospod Medison, za eno minuto. Hvala. Kot prva čestitam za to, da v naslednjem mesecu ne bomo več tukaj. Ne strinjam se v celoti z gospodom Junckerjem, ampak ni nobenega argumenta za ponovno odlašanje in Brexit je treba izvesti. Kolegom z levice, ki so govorili o demokraciji in uh, strahu od novega referenduma, uh, moram ugotoviti, da je v Združenem kraljestvu na milijone ljudi nezadovoljnih s tem, da ste tukaj v Združenem kraljestvu. Kaj, ali naj izvedemo nove uh, volitve za Združeno uh, kraljestvo in ta parlament, ker niso zadovoljni z izidom volitev? Seveda ne ali naj bi imamo naslednji referendum, mogoče čez 10 ali 20 let lahko organiziramo nov referendum za vstop v Evropsko unijo, ampak pripričan sem, da se to ne bo zgodilo, ker konzervativci ali Brexit stranka ali drugi bodo itak zmagali na naslednjih eh, volitvah, ker so izvedli Brexit. Hvala in srečno. Hvala za eno minuto, gospod Hen. Hvala, gospa predsedujoča. Tukaj ne gre toliko za uh, ne um, iskrenost naših um, poslancev, ampak to, da želijo našo inteligenco. Stalno skrivajo prave svoje motive. Um, pravijo, da uh, so ljudje proti Borisu. Um, na nek način mislijo, da če spremenijo nek zakon, bodo uspeli. Nekako verjamejo svoji propagandi in obravnavajo vse tiste, ki želijo oditi, za, ki so za izstop, eh, kot neumneže. V zadnjih eh, anketah je v so številke jasne. Edina opcija, ki jo imamo, je ali da sprememo ta sporozum in postanemo dobri sosedje, ali pa bodo na naslednjih uh, volitvah samo uh, zmagali uh, konzervativci pod hujšimi pogoji. Hvala, gospod Henan. Gospod Smith bi vam postavil vprašanje. Sprejmete, torej, gospod Smith, izvolite. Uh, Hvala hvaležen sem uh, gospodu uh, eh, Henenu in res uh, se strinjam, da so politiki uh, neiskreni. Ali bi se mogoče opravičil o tem, da nihče ne govori o zapuščanju skupnega trga. To je stalno ponavljal med kampanjo in stalno ste ponavljali, da se ne bodo spremenile pravice državljanjem. Ali bi se za te izjave mogoče sedaj lahko opravičili? Enostavno to ni res, da sem to stalno ponavljal med kampanjo. Citirate me iz leta 2015, ko še ni bilo kampanje, v nekem intervjuju sem eh, rekel, da bi bil najboljši izid za nas eh, po modelu Švice. Ampak nisem svojega stališča spremenil, sprašujem pa se, če vi, ki ste zgradili svoj. Uh, politični eh, kapital z zahtevo po referendumu, ali bi mogoče vi eh, sprijeli to, da. Eh, bi mogoče tudi lahko celo Združeno kraljestvo glasovalo o svoje neodvisnosti. Ja, vem, da je še veliko zahtev po modrem kartonu oziroma vprašanjih sprejemam po enega. Eh, glede na velik pritisk, še enkrat eno minuto, gospod Faraž. Po treh groznih letih pogajanj je Mišel eh, Barje eh, prepričal Borisa Johnsona, da se podpiše pogodba, ki bi pomenila še dodatne tri leta pogajanja in združenem eh, kraljestvu, da je status kolonije Evropske unije. Zakaj Boris to počne? Zaradi tega, ker si ne želi podaljšanja, to počne zaradi tega, ker ve, da je odlog slab za konzervativno stranko na volitvah in zaradi tega želi ta dogovor še predno se zbudimo. Ista zgodba vsakič gre za stranko Toricov, ne pa za državljanov državo. Torej, želimo si zgraditi um, zavezništvo za vseh, ki želijo oditi in eh, se skupaj uh, postaviti na uh, naslednje volitve. Edina stvar pa je, ki si jo zares želimo, čist in jasen izid in izstop. Uh, gospod Juncker je rekel, da je to njegov zadnji govor. Jaz kolegice in kolegi, prosim, dovolite mu, da zaključi. V vsakem primeru mi se bomo vrnili nazaj novembra. Res se opravičujem, ampak nismo točno slišali, kaj je na koncu rekel gospod Faraž, ker ste se vsi oglašali. Najlepše hvala, vendar dajem besedo sedaj za eno minuto in pol gospodu Tajaniju. Uh, gospa uh, predsedujoča, dragi Donald, dragi Jean-Claude, tudi sam sem enako zgrožen kot vi. Uh, glede rezultata, ki ni bil dosežen na svetu glede Balkana. Turčija, Kitajska, Rusija, eh, Saudska Arabija investirajo energijo in eh, druge vire na Balkanu. Mi pa se ne ukvarjamo z to regijo, ki je nujna za stabilnost v Evropi in pošiljamo negativne sporočile. Tu je bila velika napredka napaka, ki za nas pomeni veliko nepomembnost na tem območju v prihodnosti. Ampak ne obnašamo se primerno tudi na Bližnjem vzhodu, v Turčiji nismo jasno znali povedati uh, svojega mnenja o Siriji, um, ka, kjer so. Uh, teroristi, ampak vse kurde zaradi tega kaznovati je v nebo pijoča napaka. Sirija to je še ena od napak, eh, ki, se nasta, ki nastajajo v Evropski uniji zaradi egoizma posameznih držav članic. Ne moremo igrati vloge eh, svetovnega akterja ne moremo gledati, kaj se dogaja z je, jeklarsko industrijo v Turčiji in kako to eh, predstavlja konkurenco naši industriji. Če želimo um, igrati mednarodno igro, potem se moramo tako tudi postaviti in eh, konferenca o prihodnosti Evrope se mora osredotočiti na vračanje politiki. Če tega ne bomo naredili, bomo v naslednjih desetletjih postali nepomembni. Minute, uh, eno minuto, uh, gospa Marquez. Hvala lepa. Uh, Gospodu Junkerju bi želela nameniti nekaj besed. Cel mandat je upošteval načelo raznolikosti in mogoče bomo nekega dne vendarle razumeli eh, razsežnost eh, tega pomena. Na eh, svetu niso dobro odražene razlike med državami članicami glede predloga finskega predsedstva. Velika večina eh, držav članice ne strinja z eh, državo, ki predseduje, eh, ne upoštevajo pri poročili komisije in mnenja Evropskega parlamenta, ne upošteva politične interese gospe van der Leyen. Torej, sedaj se do vse to odraža na to, kaj se bo zgodilo v naslednjih sedmih letih v evropskih inštitucijah. Evropski parlament pa bo vendarle eh, se zauzemal za eh, močen proračun od eh, januarja 2021 in ne bomo zmanjšali naših zahtev. Pripravljeni smo se pogajati, tako je že dolgo. Gospa Keller messieurs les commissaires gospodje predsedniki gospodje komisar mislim da ste dosegli pač dogovor in ob upoštevanju vseh evropskih pravil ampak potem spoštujmo tudi suvereno odločitev britanskega ljudstva gospod juncker gospod uh, Nigel Faraž, 20 let ste se borili proti Evropi in pri tem vas je Evropa hranila. In potem se je treba predvsem osredotočiti na prihodnje odnose. Zato bi rada predvsem pozdravila prizadevanja gospoda Barnjeja, ki je že sebi, ki so mu pomagali in ki sedijo tukaj za njim, ohranjal vizijo našega prihodnega projekta, ki zadeva prihodnost Evrope. In morda bi morali vnaprej razmišljati o neki novi eh, formuli, vendar si nove elemente lahko privoščimo le, če imamo za to ustrezne razloge. In mislim, da se lahko zanesemo na vas, da boste peljali naprej tudi prihodnji evropski projekt. Hvala lepa za eno minuto, gospa Skotkato. Hvala, gospa predsedujoča. Prav se eh, Johnson eh, poskuša dogovoriti za enostavno avtomatsko potrditev tega sporazuma. V našem parlamentu moramo delovati bolj natančno in eh, smiselno. Ne smemo dovoliti napada na Indijo integriteto skupnega trga moramo zagotoviti spoštovanje naših standardov. Pozdravljamo uh, idejo gospoda Planeja Eh, Brneja za enake eh, možnosti, za eh, standarde okoljevarstva, pravice delavcev in obdavčitev. Ampak gospod Boris Johnson je prenesel te standarde v politično izjavo, ki ne bo zavezujoča in iz Londona bo naredil Singapur na temzi. Evropski parlament je že rekel, da ne bomo potrdili deli tega sporazuma pred Vesmistrom in mislim, da na tem moramo ustrajati ne glede na pritiske sveta, da pohitimo zagotoviti, moramo zaščito evropskega projekta v interesu obstoječih in prihodnih državljanov Evropske unije. Za eno minuto, gospod Panca. Sì, buongiorno. Lep eh, pozdrav, gospod predsedujoča. Odločitve komisije glede podnebnih sprememb so daleč od eh, dovoljšnih. Uporabili so se spet pristopi ideološke narave, ki ne rešujejo nečesar. Eh, v Piemontu v Italiji smo priča zaprtim cestam in podnebnim spremembam z žrtvami, ampak eh, tukaj gre za možnost eh, lokalnega ukrepanja, ne da bi eh, ji posameznike eh, zaradi tega overali. Solidarnostni svet je, kot jih predlaga svet in komisij, se uporablja za zadeve, za kar niso bili pred predvideni in uporablja se tudi za možnosti brexita. Eh, ne pozabimo, da je eh, namen eh, reševanje kriz, ki se dogajajo in se bodo še bolj pogosto. Najlepša hvala, gospod Sinčič. Najlepša hvala. Gospod Juncker, gospod Tusk, eh, tukaj ste jokali zaradi Britanije, eh, presenečeni ste glede eh, problemov z Albanijo in Makedonijo. Naj vam povem, zakaj so Hrvati tako razočarani z Evropo. Zaradi tega, ker so pričakovali, naprimer, od gospoda Plenkoviča, da se bo vse z Evropo rešilo, da se bo začela borba proti korupciji. To se ni zgodilo. In zaradi tega smo razočarani. Hrvaška je gotovo najbolj korumpirana država v Evropi, stalno dobivamo taka poročila in eh, vi ste taki državi se odločili verjeti na Hrvaškem, lahko za 10 eh, tisoč evrov eh, kupite sodno odločitev. Ehm, Eh, in podobno. Na Hrvaškem eh, se funkcionira tako, da vprašate posameznika, ali je eh, lopov, potem ta odgovori, da ne in na koncu se ugotovi, da ni kaznivega dejanja. Mi smo na koncu na Hrvaškem čakovali, da bo to uporabili visoke standarde na Hrvaškem. Zgodilo se je ravno nasprotjo, zgodilo se je to pri uh, sprejemanju komisije. Torej, Hrvaška je z korupcijo prišla v Evropo, namesto da bi Hrvaška z visokimi standardi prišla v, um, na Hrvaško. Sokol. Ali bi eh, sprijeli od vprašanje gospoda Sokola? Gospod Sinčič, ali sprejemate vprašanje, govorim vam, imate modri karton gospoda Sokola, ali sprejemate to vprašanje? Da, lahko zastavite vprašanje. Hvala lijepa. Hvala lepa. Eh, gospod Simšič, to ni prvič, da lažete in eh, tožite to vpraš eh, državo v tem parlamentu. Zato vas sprašujem, zakaj to počnete, zakaj ste toliko delali na tem, da se gospa Šujica ne izvoli. Vi ste tukaj postavljali poprašanje med tem, ko je odbor parlamenta rekel, da je vse v redu. Vi ste iz notranjih političnih razlogov prinesli vprašanje vprašanje na evropsko raven. Zakaj s tem delate škodo lastni državi? Gospa Sokol, jaz Uh, gospod eh, Sokol, da uh, dobro uh, veste, da je deveti člen našega kazenskega zakonika o uh, korupciji uh, poslancev in uh, pogledajte, kaj vemo o premoženju gospe Šujce in boste videli, da bo Evropa verjela hrvaškim inštitucijam, torej državi, ki je najbolj korumpirana v uh, Evropi brez kakršnega koli pregleda. Naprimer, Eh, sodnika Kolakušiča, mislite, da je on tukaj slučajno eh, izbran? Ne, zaradi tega, eh, ker so hrvatski državljani bili nezadovoljni. Najlepša hvala, naslednji govornik za eno minuto, gospod. In si. In tako omogoči izključitev eh, drugih. Eh, gospod Macron nima dovolj eh, potrpljenja. Moramo omogočiti nadaljno eh, preložitev, če se tako odloči Westminsterski parlament. Ampak najpomembnejše pri vsem je, da Evropa ostane skupaj. In najnevarnejša zadeva v Združenem kraljestvu je pravzaprav neurejen izstop brez dogovora. Eh, če um, naj bi prišlo do odgovora in če že morajo izstopiti, potem moramo imeti z njimi dobre odnose in to nas bo še naprej povezevalo. Najlepše hvala, gospod Bonifej, za eno minuto. Svet kaže, da moramo enkrat za vselej imeti inštrumente za odziva na eh, spremembe v, svet, v svetu, v katerem živimo. Zelo me žalosti, da pri večletnem finančnem okviru niso dosegli dogovora. Ne strinjajo se pravzaprav glede vsega, glede lastnih verov, glede zmanjšanja kohezijskih sredstev in tako dalje. Zmanjšanje oziroma upočasnitev eh, dogovorov in njihovega izvajanja pa pomeni, pomeni samo eh, škodo za državljane. Eh, preveč eh, smo pustili na cedilu kurdske bojevnike in ne upoštevamo možne sankcije, ki pravzaprav lahko vplivajo na turško vlado. O tem je razpravljal svet, parlament pa je sposoben, da premakne to dolgo inertnost, v kateri se Evropska unija nahaja. Naj samo še nekaj povem glede modrih eh, kartonov. 22 se vas je prijavilo tudi v postopku CashDI ali pritiknite pozorno. Zelo težko bomo vključili vse. Sedaj pa gospa Karanzova za eno minuto. Thank you very much. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Brexit je glavna tema že dolgo in naj izrazim svojo ožaloščenost glede svetovih eh, sklepov o širitvi. Severna Makedonija naredila je vse, kar smo od nje zahtevali. Spremenili so eh, se in plačali veliko politično ceno. Kaj pa jim sedaj sporočamo? tisti, ki so nasprotniki pogajanj, morajo razumeti, kaj je potrebno za prihodnost. Severna Makedonija in Albanija morata dobiti priložnost, da zaključita reforme z finančnimi in političnimi ukrepi. Tema državama ne smemo pustiti, da zaide ta z jasne poti. To sta evropski državi in zaradi tega imamo do njih dožnost čast in dožnost do sebe, da začnemo z širitvenim procesom. Hvala. Eh, hvala lepa za eno minuto, gospod Bardela. Hvala lepa. Ob vsaki novi mednarodni krizi se izkaže, da je Evropska unija nemočna. Mirno gledamo invazijo Turčije v severno Sirijo in ne storimo ničesar znamo samo groziti sankcijami ali pa jim zažugamo s prstom in vidimo, če so sposobni drugi. Če govorimo o ustreznem členu pogodbe, bi si lahko privoščili veliko hujše, resne sankcije, ki bi jih resno vzel tudi gospod Erdogan. Kot vidimo, Rusija ne obvlada enakega, enako milostnega pristopa. Že v 19. stoletju se je vedelo, da otomanski imperij ogroža Evropo. Videti je, da smo še vedno žrtve lastnega mazohizma, da smo pravi bolniki, ki se ne znamo ustrezno obnašati, da smo milostni do tistih, ki se delajo norce iz nas in krati nemilostni do naših sosedov, ki smo jim obljubili vstop v Evropsko unijo. Gospod, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Še en Evropski svet, še en dogovor in še večja kapitulacija Borisa Johnsona. 2. Eh, oktobra je premijer rekel, da Združeno kraljestvo mora izstopiti iz Evropske unije neokrnjeno in veliko, eh, kjer naj bi eh, severna uh, Irska uporabila pravila o carinah v skladu z pravili Evropske unije in včeraj je, smo slišali, da blago, ki prihaja iz severnega, severne Irske v Veliko Britanijo, bo podvrženo eh, carinski obravnavi eh, približno 65 funtov na eno prijavo. To je izredna ovira za eh, gospodarstvo Severne Irske. Delitev in od delitev Severne Irske, od eh, njega jaz, eh, lastnega notranjega trga. Eh, ekonomist na uh, Severnem Irskem je izpostavil, da bo uh, v bistvu Severna Irska samo opazovalec trgovinskih sporazumov za Združenem kraljestvom noben uh, britanski premijer nikoli ne bi smel kaj takega podpisati. Naslednja uh, govornik za eno minuto, gospod Niedermeyer. Thank you very much, madam. Hvala, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da ne govorim o Brexitu, govoril bi o Evropskem svetu. Na začetku naj se zahvalim gospodu Tusku in gospodu Jukerju za vsa njihova prizadevanja, ne le na tem svetu, ampak v letih predtem. Ampak videli smo, da prizadevanja sama po sebi niso dovolj. Preče vprašanje je, če naj bi na svetu sodelovali, se med sebojno uh, eh, spoštovali in iskali dobre skupne rešitve za prihodnost, Dru ali pa je to kraj za politične igre, krivice, ne razumevanja in včasih nedosledne rešitve. Na zadnjem svetu imam občutek, da je zadnje prevladalo nad prvim. Upam, da je to izjema, če ne gremo naproti velikim nevarnostim. Schieder. Eh, gospod Šider, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Brexit postaja neskončna zgodba. Že tretji premijer se ukvarja s to temo in vse skupaj postaja vedno slabše. Ta neuspeh je tudi rezultat razdeljenih eh, toricev, to je rezultat političnega egoizma premijera Johnsona. In to je egoistična igrica, ki se igra v škodo državljanov in državljank, predvsem v Združenem kraljestvu. Za brexit potrebujemo razumen dogovor, ampak kakršen koli brexit bo prinesel manj zaščite potrošnikov, manj socialnih pravic, manj eh, oziroma slabši zdravstveni sistem v Veliki Britaniji in zato je to slaba ideja. Gospa predsedujoča, vlade Združenega kraljestva ne moremo odvreči od tega, da stori napako. Uh, Ehm, lahko pa se sami obranimo napak. Evropski parlament bi o dogovoru moral um, odločiti šele, ko bo sta oba domova britanskega parlamenta sprejela svojo odločitev in ratificirala dogovor, šele potem bomo mi na vrsti. Hvala lepa za eno minuto, gospod uh, Kučik. Eh, gospa predsedujoča, dame in gospodje, zadnja seja Evropskega sveta je bila zelo pomembna. Uh, Veliko prizadevanje je bilo, da bi premustili humanitarno krizo na severnu Irske, eh, pardon, Serije in da bi eh, dosegli dogovor o večletnem finančnem okviru. Brexit je bila seveda tudi pomembna tema. Združeno kraljestvo je na tem, da izstopi iz eh, Evropske unije. 28. oktobra je to želel doseči gospod Johnson. Mi bi v bistvu morali podpreti preložitev brexita. To v bistvu so rekli ljudje prejšnji teden, državljani Združenega kraljestva. Ne smemo pozabiti zgodovinske napake glede eh, Severne Makedonije in Albanije in eh, odložitev začetka pogajanj o vstopu je resna napaka. Moramo tej regiji zagotoviti stabilnost prihodnost in Severni Makedoniji in Albaniji torej moramo dati možnost za pogovore o vstopu. Najlepše hvala, gospa. See, um, the... Ne vidim kolegice, zato pa za eno minuto dajem besedo kolegu Kristoforu za izvolite. Eh, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj se sprva zahvalim Evropskemu svetu zaradi odločitev proti resni uh, ofenzivi in eh, agresiji uh, Turčije, uh, ki zadeva ofenzivo, pa tudi uh, delovanje na uh, Cipru. Uh, Eh, zahvalil bi se predsednikoma Tursku, Tusku in um, Junkerju za delo v zadnjih petih letih, ki sta okrepila inštitucije in zaradi tega je tudi eh, močnejša Evropska unija kot celota. V zadnjih letih smo priča ne, srečnim dogodkom v na Cipru in v Republiki uh, eh, Cipr. Uh, bodili smo se, se morali proti ekspansionistični politiki Turčije. Upam, da ne bo prepozno. Poslušal sem da, uh, gospoda Webra, ki je rekel, da, benefit, eh, ne, da Turčija ne more imeti kar naprej koristi od notranjega trga v trenutku, ko izvaja ofenzivo proti uh, Siriji in ne spoštuje spoštuje eh, suverenih pravic eh, članice Evropske unije. Kot je rekel eh, gospod Weber, mislim, da bi Turčiji morali zaračunati ekonomsko ceno in tako potrditi, da smo um, skupnost vrednot in da smo jih pripravljeni braniti. Šele takrat bo uh, Evropska unija sebe uveljavila uh, kot uh, taka. Speaker, Mr. Eh, hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Picula, za eno minuto. Prejšnji eh, teden eh, na svetu ni bilo business as usual, nekaj pomembnih tem je bilo zanemarjenih zaradi Brexita in to je še posebej jasno glede na um, kratke omembe Sirije in večletnega finančnega okvira. Žal mi je, da nismo nadaljevali uh, z um, predpristopnimi pogajanji z Severno. Um, Makedonijo in Albanijo. To nam zmanjšuje kredibilnost in možnost eh, delovanja kot globalni akter. Imamo vedno bolj kompleksno politično situacijo in zaradi tega moramo svoj vpliv povečati v neposrednji soseščini. Jasno je, da moramo začititi pravila naših Eh, pravice naših državljanov v eh, Združenem kraljestvu. Naše vlade so eh, rekle, da so predane ehm, resnim spremembam in reformam in upam, da bo ta napaka sklepa popravljena v najbližji prihodnosti. Ehm, gospod Ranžel za eno minuto in pol. Sprva naj rečem, da ne moremo si predstavljati eh, evropske politike v zadnjem desetletju brez eh, predsednika Junkerja. Želel bi vas pohvaliti ne zaradi vaše politične aktivnosti, ampak zaradi tega, ker ste pravi evropejec in pravi humanist. Z vam bi uh, rekel, tako kot Moskva, če bi eh, poznal nekaj koristnega za mojo državo, kar bi bilo eh, slabo za Evropo ali pa nekaj, kar bi bilo dobro za Evropo, pa slabo za um, celotno uh, človeštvo, potem bi to bilo uh, kaznivo dejanje in tako mislim najbolje povzemam vaše delovanje do sedaj. Ravno tako želim uh, komentirati. Uh, sejo Evropskega sveta. Prvič, popolnoma se strinjam z stališči glede Brexita in Združenega kraljestva. Moramo ostati odprti za državljane Združenega kraljestva, moramo pa tudi jasno braniti svojo evropsko vizijo. Borba za Evropsko unijo je tudi zaščita Združenega kraljestva. Če se pa obrnem na Balkan, mislim, da je sramotno, da smo se tako odločili, morali bi odpreti pogajanja z Severno Makedonijo in Albanijo, ti državi nas potrebujete, pa tudi eh, drugi deli Evrope so. Eh, med njimi, ki so zdaj pa vi. Gospod Moreno Sanchez. Hvala, Michel. Eh, imam samo eno minuto. Hvala, gospod eh, Juncker, gospod eh, Tusk. Res se vam zahvaljujem za vaš trud. Hvala, sigue reinando. Okrog Brexita še vedno vlada kaos in britanski politiki se morajo zjasniti. Dobro bi bilo, da bi imeli Brexit z dogovorom kot brez, ampak ta razprava nas ne sme odvrniti od preostalih prednostnih nalog. Potrebujemo ambiciozen večjeti finančni okvir, ki mora znašati več kot en odstotek eh, BNP-a. Um, tako so potrdili tudi nekatere vlade na vrhu, med drugim moja. Prav tako se moramo posvetiti migracijam, podnebnim spremembam in pa digitalni agendi. Potrebujemo tudi vir, vire za boj proti brezposelnosti mladih in treba je izvajati strategijo enakosti spolov. Treba je okrepiti tradicionalne politike, kot so kohezijska politika, kmetijska politika. Ne smemo dopustiti, da bi se kmetijska in podeželska območja še naprej praznila. Uh, hvala, gospod Kelly, za eno minuto. Le en uh, teden nas deli od 31. oktobra in vmes so še vsi sveti in uh, vse čudne noči čarovnic in podobno. In tako nekako bi v tem duhu lahko vrli tudi ta sporazum v koš. Zato je toliko pomembneje, da si vzamemo čas in stvari pripravimo, kot je treba. Tri leta smo čakali, če bomo zdaj čakali še tri tedne ali tri mesece, je to nepomembno, to je bolje, kot pa da eh, pohitimo in naredimo napako. V sporazum o izstopu je gotovo boljše kot neurejen izstop in strinjam se z gospodom Johnsonom, Mišelom Barnjejem, da je pomembno, da se zadeva uredi. Vendar pa, kot sem rekel, to moramo narediti kot je treba in si zato vzeti čas. Eh, strinjam se tudi z drugimi komentarji, ki so eh, rekli, da je eh, gospod Juncker v petih letih odlično vodil v Združeno Evropo in da mu bo ta za to vedno hvaležna. Um, Kolegice in kolegi, sedaj pa 22 zahtev za govor pod vsega um, postopkom Catch the Eye. Samo sedem uh, ljudem bom dala besedo, uh, gospod Kisofos kot prvi. Zaskrbljen sem, da sta gospa. Uh, Macron in gos, gospa Merkel in gospod Macron nista dosegla dogovora o Siriji in o širitvi na Zahodni Balkon, o večletnem finančnem okviru, o stališču do uh, turške invazije uh, v Siriji in tako dalje. In če sporazuma ni, uh, je to neka kakofonija in to resno šibi našo pozicijo. Eh, zahvalil bi se eh, predsedniku Junkerju za vse, kar je naredil Grčijo, mojo državo, eh, ne le v političnem smislu. Predsednik Junker ima rad Grčijo in Grke kljub vsem našim napakam in pomakljivostim. Pri tej ljubezni je zelo velik in zahvaljujem se mu za to. Najlepše hvala, gospa Ward. President. Eh, hvala, gospod predsedujoča. Evropski eh, svet se z nami igra, igrice se igrajo. Po, eh, strinjajo se za časovnico Borisa Johnsona za Brexit, ne upoštevajo pa dolgoročnih odločitev Evropske unije, da se vključita Albanija in, in Severna Makedonija. E, podpiramo eh, premijeja Združenega kraljestva, ne podpiramo dobrih prijateljev na Balkanu. Obljubili smo tem eh, državama eh, nekaj in če ne držimo obljube, bo to zgodovinska napaka. Kakšna mednarodna pogodba glede Združenega kraljestva pa naj se sprejme brez ustreznega nadzora. Svet je poskušal vse skupaj prenesti na naš parlament, ne da bi nam dal dovolj časa za premislek pred eh, sprejemom, a ratifikacijo ali zavrnitvijo Brexit ne bo kar tako čez noč izginil uh, po čudežu. To je uh, kvečjemu uh, začetek uh, zadnjega dela, ki bo zelo težek. Hvala lepa, gospod Ansep. Madame. Gospa uh, predsedujoča, dragi Žanklo, drage kolegice in kolegi. Uh, Sprva bi se rad zahvalil tebi, Jean-Claude, za tvoje odlično vodstvo. Sedaj pa nekaj o Brexitu. Po referendumu smo iz Londona slišali močne izjave. Brexit pomeni Brexit, ven pomeni ven. Eh, eh, noben sporazum je boljše kot slab sporazum. V zadnjih petih letih kot eh, pod predsednik za digitalni trg sem se ukvarjal z